dezirja bi tako lahko pripomogla k nadaljemu širjenju družbene odgovornosti eh, gospodarskih družb in to poglednih standardov. Hvala. Najlepša hvala, kolegica Hanslik. Sledi za tri minute kolega Kutas. Upam, da sem prav izgovoril ime.